Good morning everyone. Ladies and gentlemen. Dobro jutro. Dame in gospodje, dragi kolegi. 8 ali 9 minut čez 9 je, torej najbolje da kar začnemo z današnjo sejo in prisrčno vas pozdravljam. Prehajamo kar k naslednji točki in sicer je to proračunski postopek za leto 2020 po posameznih razdelkih. Preden začnemo z glasovanjem, naj vas spomnim, da je bilo eh, šest predlogov sprememb eh, neveljavnih in sicer eh, so to predloge sprememb 5307, 5308, 5309, 5340 in potem tudi 5350 in 5351. 5.5.0 in 5.5.1 sta uh, nedopustna, ker je pravna služba odločila, da bi bile te spremembe nezakonite. Mihajl Galer dobi besedo. Hvala lepa. Naj vas samo spomnim na to, o čemer smo se pogovarjali včeraj. Uložil eh, bom usni predlog spremembe. In sicer eh, glede predloga spremembe 5257 gre za zagotovitev boljših informacij o postopkih v parlamentu. In sicer gre za dodatna sredstva za deset eh, držav članic. Hvala lepa. To je bil torej naš poročevalec. Želiš še kdo besedo? Ne. Potem bomo kar prišli k glasovanju. Že na samem začetku vam obljubljam, da bomo glasovali zelo počasi. Imamo vsaj dve leti in pol, da stvari pospešimo. Vsi imate modro kartico, ki jo morate ustaviti v glasovalno napravo. In potem lahko seveda sami odločite, ali boste pritisnili na da, ne, ali pa se boste vzdržali. Koliko nas je trenutno? Še ne veste? Trenutno nas je 55, 54, dobro, v redu. Začeli bomo. Sedeminpetdeset, 57 nas je, to je odlično. Potem bomo kar začeli. 5346 za proti vzdržani sprejeto. 5347 za proti vzdržani zavrnjeno. 5334 za proti vzdržani zavrnjeno. 5335 za proti vzdržani zavrnjeno. Elektronsko glasovanje bomo uporabili le, če je eh, bilo zahtevano. Sicer pa prosim, da dvigujete roke. 5337 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5335 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5352 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5335. 2 8 za, proti vzdržani. Sprejeto. 5 3 nič 4 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kaj pa 5 3 3 8? Ne, ta je identičen. 5 3 nič 5 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 5 3 nič 6 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 5339 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem je nekaj nedopustnih predlogov sprememb in glasovanje v sklopu od 5265, 5266, 5267 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5341 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5310 nič za, proti, vzdržani, zavrnjeno pet, tri, pet, štiri za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Pet, tri, pet, štiri, Ana Fotiga, elektronsko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Wow. Dober začetek, zavrnjena. Pet, tri, ena, sedem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, dve, pet, nič. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5-3-4-2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-1-6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5-3-1-1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-5-3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5-3-4-3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-4-3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-4-4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-1-2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-1-3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-3-1-4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasov iz dvorane tolmači žal ne slišimo. 5-3-4-5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konc glasovanja. Ne, ni bilo potrebe, da to preverjamo. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani sprejeto. 5315 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5319 za, proti vzdržani sprejeto, 5320 za, proti vzdržani sprejeto, 5358 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5329 za, proti vzdržani sprejeto, 5321 za, proti vzdržani. Bomo preverili pet, tri, dve, ena. Pajt, Votmans in tako naprej. Pet kolegov še ni glasovala. Štirje. Trije. Dva. Konec glasovanja sprejeta. 5, 3, 5, 9 za proti vzdržani. Bomo preverili. 5, 3, 5, 9. Džil. Konec glasovanja. Imamo enega člana ILS e preveč. zavrnjeno. Sedaj pa smo spet pri 5-3-2-2 za proti zdržanji. Moramo se navaditi te nove sestave. Spet smo pri liberalcih. Dobro, preverimo. Včasih je bilo izjemno lahko ugotoviti, kako se glasuje v tem odboru. Eh, samo pogledal si liberalce, zdaj pa več niti niso liberalci. Šest kolegov še spi. Konec glasovanja. Sprejeto. 35, 2, 24. 5, 3, 6, nič za, proti, zdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. 5296 za proti vzdržani sprejeto. 5323 za proti vzdržani sprejeto. 5324 za proti vzdržani sprejeto. Glasovanje v sklopu za proti vzdržani sprejeto. 5301 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog štiri za proti vzdržani sprejeta. 5376, Kastaldo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5363 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5364 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 5262 za, proti vzdržani. Sprejeto. 5372 za, proti vzdržani. Bomo preverili. 5372. Elektronsko glasovanje glasujemo. Okay, we close. Konec glasovanja. Sprejeto. 5-3-7-2. 5, 3, 7, 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 3, 7, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa veliko glasovanje v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa glasovanje o ustni predlogi spremem, pa za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Končnega glasovanja pa ni, so me ravno kar obvestili. Torej je to to. Najlepša hvala. Okay. So after our spectacular voting, po tem spektakularnem glasovanju bi sedaj rad nadaljeval za našo sejo. In sicer smo sedaj pri enajsti točki, kajti izmenjali smo točki sedem in enajst in sicer bomo imeli najprej poročanje o parlamentarnih volitvah v Ukrajini, ki so potekale 22. julija 2019. Jaz sem vodil delegacijo za opazovanje volitev in skupaj z kolegico Sandro Kalnjete iz ELS, Izabel Santoš iz uh, skupine S&D, Petra Sostinevič iz uh, Renew, uh, s kolegi iz Zelenih uh, in uh, EKR smo opazovali volitve v različnih delih države v Kijevu, v uh, Odesi in tako naprej. Nismo imeli časa, da bi se o tem pogovarjali pri prejšnji seji, zato smo se odločili, da uh, bomo o tem razpravljali danes. Šlo je za uh, volitve uh, in uh, sicer je bila to prva odločitev novo izvoljenega predsednika. Mi smo bili del eh, velike mednarodne misije za opazovanje volitev, ki jo je vodila organizacija ODIHER in eh, ugotovili smo, da eh, so volitve učinkovito potekale, prišlo je do določene zlorabe sredstev za financiranje kampanje in sicer z namenom političnih, uresničevanja političnih interesov, poleg tega pa je prišlo tudi do kršitev svobode medijev. Poudariti moramo tudi, da so te volitve potekale eh, tudi ob eh, ruski agresiji v Ukrajini. In eh, to seveda pomeni, da volitve niso potekale na Krimu in v Donbasku. In eh, zaradi tega bo 22 sedežev eh, v parlamentu ostalo praznih. Um, volilna udeležba je bila 49,84 odstotna in pet strank eh, je uh, uspelo izpolniti pet odstotni minimalni prak. Eh, in sicer gre za različne stranke in sicer za opozicijsko platformo za življenje Bakičičina, za predsedniško stranko eh, naroda in za stranko Evropske solidarnosti. Eh, ta novi parlament eh, se bo pomladil kar 80 odstotkih in bo tudi zelo mlad parlament. 68,5 odstotkov poslancev bo mlajših od 46 let, poprečna starost pa bo 41 let. Ukrajina, kot smo že večkrat povdarjali, ostaja naš eh, strateški, naša strateška partnerica in pomembno je, da ji zagotovimo pomoč pri izvajanju reform eh, in pri spremembah, ki jih morajo izvesti. V preteklih eh, letih smo z Vrhovno rado razvili visoko raven sodelovanja, potekali so številne dejavnosti za okrepitev demokracije. Šlo je za okrepitev možnosti za eh, poslance, pa tudi za uradnike, za posredovanje v dialogu med različnimi strankami in tako naprej. Upam, da bo novo vodstvo parlamenta zagotovilo, da bomo nadaljevali v duhu dialoga in pa kompromisa med vsemi strankami. In Lara Dobrev, podpredsednica, je. Uh, obiskala zasedanje Vrhovne rade v imenu eh, predsednika eh, Sasolija. Sedaj pa bi rad najprej dal besedo eh, tistim, ki ste sodelovali v tej misiji, Sandra Kalnite. Ja, to je bil zares dober občutek, da, smo, da sem lahko sodelovala pri teh volitvah v ukrajinski parlament. Uh, Kljub eh, nekaterim kršitvam so bile te volitve zares demokratične in ena izmed najbolj impresivnih eh, slik, eh, ki sem jo videla, je bila slika situacije v Belorusiji, Rusiji in pa Ukrajini. V Rusiji se v zadnjih 20 letih izmenjujeta dva obraza in sicer Putin in Medvedev eh, in eh, v Belorusiji Lukašenko. Eh, v Ukrajini pa so imeli že štiri predsednike. Ne gre toliko za volitve, ampak gre za to, če se, se lahko veselimo v prihodnosti. Še prav posebej sem zadovoljna, da je odbor Vrhovne rade za odnose z Evropskim parlamentom dobil zelo dobro vodstvo in sicer. Eh, bo to Cincadze, nekdani eh, minister za evropske zadeve. Spremeniti pa moramo tudi odnos visoke predstavnice, podpredsednice komisije Mogherinjeva je Ukrajino obiskala enkrat, morda dvakrat naš naslednji predstavnik, če ga bo eh, potrdil parlament, mora uvrstiti Ukrajino na vrh svojih prioritet, kajti Ukrajina je izjemno pomembna partnerica za Evropo. Še prav posebej zato, ker ima tudi druge sosede, ki niso demokratične, ki imajo eh, agresivno politiko in ki poskušajo razdeliti Evropsko unijo glede na eh, svoje interese. Torej, eh, to so moje želje, kar zadeva prihodnega visokega predstavnika. Mislim pa, da mora biti naš odbor izjemno jasen. potrebno je eh, razložiti, kako zelo pomembna je ta zahteva. Hvala lepa. Gospa Santoš. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, volitve so dobro potekale in Ukrajinci so imeli možnost, da se svobodno odločajo in to je seveda tudi namen takšne misije. Seveda pa bi predlagala nekaj sprememb v uh, volilni zakonodaji, nekaj uh, prilagoditev. Poleg tega pa bi bilo potrebno vzpostaviti tudi boljše upravljanje državnih eh, sredstev in pa sredstev posameznih strank, ki sodelujejo v kampanji. Kljub vsemu pa je bilo vzdušje dobro. Uh, in ljudje eh, so se lahko svobodno odločali. To pa je tudi najpomembnejše. Drugi eh, problemi, ki so se pojavili v Krimu in eh, Donbasu, pa so del druge razprave. Gre za prihodnost te države in danes bomo imeli tudi javno predstavitev, kjer bomo lahko razpravljali tudi o drugih temah ki so zelo pomembne za prihodnost te države in za prihodnost eh, regije, pa tudi za prihodnost Evrope. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Petras v imenu Renew Europe. Eh, Najlepša hvala. Mislim, da eh, lahko čestitamo Ukrajini za te nedavne volitve. Zelo dobro so bile organizirane, izvajanje je bilo ustrezno, In zelo zanimivo je tudi ugotoviti, da sva skupaj eh, z kolegom opazovala eh, volitve v Ljevu in eh, videla sva, da so ljudje imeli povsem drugačne uh, patriotske občutke kot pa v drugih delih države. Zahodni del Ukrajine se je vedno razlikoval od drugih delov države. Pred odprtjem volišč eh, so zapeli državno himno, kar je bilo za nas nekaj novega, ampak eh, to je pokazalo, kako zelo pripravljeni so bili na volitve. Pokazalo se je tudi, da je bila udeležba zelo velik, visoka. Stvari so bile dobro organizirane, eh, nekaj je bilo pomankljivosti, ampak eh, te niso bile bistvene. Podpreti moramo Ukrajino, predvsem kar zadeva financiranje kampanje potrebno je zagotoviti bolj urejeno financiranje, zagotoviti je potrebno večjo preglednost, tako da se bomo izognili korupciji. Ampak Zahodna Ukrajina se je ponovno razlikovala od preostalega eh, dela eh, države, kajti eh, Porošenko oziroma njegova stranka je zmagala na volitvah v tem delu vse skupaj pa je bilo zelo dobro organizirano in eh, tudi koordinacija je bila zelo dobra. Delegacija Evropske unije pa je tudi zelo dobro upravila svoje delo pri organizaciji sej in sestankov in veselimo se že nadaljevanja odličnega sodelovanja z našo delegacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Petras. Lahko se le strinjam. Delegacija Evropske unije je bila izjemno dobro organizirana in dobro smo sodelovali tudi z našimi mednarodnimi kolegi. In uh, poleg tega je tukaj tudi država, kjer imamo rahle težave, ko gre za Ukrajino, s katero je bilo ravno tako potrebno sodelovati in ne govorimo o norveški ali portugalski. Najlepša hvala. Strinjam se z vsemi, da je bila organizacija zelo dobra. Mislim, da je bila to moja peta misija za opazovanje volitev in to je bila zagotovo najboljša misija, ne samo kar zadeva organizacijo, ampak tudi kar zadeva pluralizem in kar zadeva demokratični odnos in pa ozračje. Bili smo v Odesi na jugu Ukrajine. In uh, to ni ravno najboljše ozračje, ne najbolj demokratično, ampak zares je bila organizacija zelo dobra in ljudje so bili zelo zadovoljni z volitvami. Vseeno pa bi eh, rada usmerila našo pozornost eh, na situacijo na novo ustanovljenega parlamenta, kaj te po ustanovitvi parlamenta pretekli ponedeljek, eh, razvoj ni bil zgolj pozitiven. In kar zadeva odhajajočega vodjo delegacije, čez nekaj ur to več ne bo, eh, bi eh, rada upozorila na ravnanje novega predsednika in pa nove vlade, kaj ti ni lahko predvideti, kaj se bo dejansko zgodilo kot je David McAllister že povedal, imamo skoraj da 80 novo prišlekov, ki nimajo nobenih političnih izkušenj in tudi nimajo nobenega pravega političnega programa, nimajo ustrezne strukture in tudi ne vedo, kako uh, želijo, da bi izgledala ta država. In v preteklem tednu smo bili priča eh, populističnemu, avtoritativnemu obnašanju Zelenskega in njegove vlade in mislim, da bi se lahko zgodila, da se revolucija na voliščih eh, prelevi v nedemokratično obnašanje predsednika in eh, njegove vlade. zelo težko bo za nas kot eh, poslance, kot evropejce nadaljevati z postopkom izvajanja reform. Gospod Zelenski namreč eh, ni posem zavezan postopku decentralizacije, eh, pa tudi ne k izvajanju zdravstvene reforme. Torej, na to se moramo osredotočiti v naših prihodnih stikih. In vodja delegacije mora uporabiti svoj vpliv, ne le zato, da bi se nadaljevale reforme, ampak tudi zato, da bi podprl Zelenskega pri izvajanju novih reform, ki so definitivno potrebne. Hvala lepa gospod Berg v imenu skupine ID. Hvala lepa, rad bi bil zelo kratek, kajti kolegice in kolegi so že veliko povedali o naši misiji. Samo tri točke. S kolegom Avstrovičjem eh, sva bila v Lenbergu eh, in eh, ugotovili smo, da so mladi navdušeno sodelovali na teh volitvah. E, torej, bila sva v Levovu in e, rad bi upozoril na temo korupcije. Prosim, da mladih ne pustimo na cedilu, ampak da jih še naprej podpiramo. To mi je najbolj ostalo v spominu in glede na to, da sem prvič sodeloval pri takšni misiji, bi se rad eh, zahval, zahvalil vsem kolegicam in kolegom za odlično in kakovostno sodelovanje. Najlepša hvala, gospod Berg. Eh, torej, sedaj so dobili eh, besedo vsi kolegi, ki so bili del delegacije v Ukrajini, sedaj pa drugi kolegi, gospod Kobilius. I was not, not, uh, mission, but... Nisem bil del te opazovalne misije, ampak sem volitve v Ukrajini oziroma situacijo v Ukrajini opazoval od uh, izvolitve Zelenskega in seveda rezultati so neverjetni, odpira se veliko novih priložnosti, hkrati pa se pojavlja tudi veliko novih izzivov. Glede na izkušnje baltskih držav, glede na eh, polske države. Glede na polsko državo, eh, me to spominja na situacijo, v kakršni smo mi bili leta 1993. Mi smo takrat izgubili eh, volitve, zmagala je komunistična stranka, spremembe so nekoliko drugačne v Ukrajini, hkrati pa je situacija zelo podobna. Ljudje želijo velike spremembe, eh, teh sprememb pa ni in Porošenko je bil eh, del eh, teh žrtev, teh razbitih iluzij. Prihodne volitve leta 1996 so potem pri nas spet prinesle spremembe in zato je pomembno tudi, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo v Ukrajini. Poleg tega pa moramo poskrbeti za to, da bodo ohranili motivacijo za izvajanje reform. To nam je uspelo zaradi tega, eh, ker smo pred sabo imeli zelo lep korenček, namreč eh, članstvo v Evropski uniji. In ko si ogledamo situacijo Ukrajine, si moramo zastaviti vprašanje, s kakšnimi izzivi eh, se bo soočila Ukrajina. Kako obdržati eh, motivacijo za izvajanje reform. Kljub navdušenju nad Zelenskim, včasih je to navdušenje morda celo preveliko, to ne bo lahko. In eh, zaradi tega mislim, da eh, lahko realistično napovemo, da se bo čez tri leta priljubljenost Zelenskega in njegove stranke močno zmanjšala. Torej, vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako pomagati ukrajinskemu narodu, da bodo obdržali svoje navdušenje nad eh, izvajanjem reform. In v ukrajinskem parlamentu eh, se sedaj pričenja razprava na to temo. Nekatere reforme so tudi zelo boleče. Ne vemo še, kaj bi lahko dosegli in zatem želim zaključiti. Mogoče bi morali upočasniti svoj tempo, oglejmo si svoje izkušnje in bodimo eh, zelo, zelo previdni eh, pri eh, soočanju s tem, kaj čaka ukrajinski narod v prihodnosti. Sedaj pa skupina SND. Gospod Kluksmak, hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da iz Ukrajine naredimo zgodbo o uspehu Del eh, države je zaseden, nimajo miru s sosedom in zaradi tega moramo tudi jasno pokazati eh, visoki predstavnici, da želimo večjo eh, involviranost v Ukrajini. Če odstopi Ukrajina od svoje agende, je to katastrofa za njo, pa tudi za Evropsko unijo mi moramo pomagati novi večini in eh, prebivalcem, eh, da eh, ne pozabljamo, zakaj smo imeli sankcije proti njihovi sosedi Rusiji. V svetu Evrope smo videli, da ni bilo nobenega napredka v Ukrajini, kar zadeva okupacijo Rusije v Krimu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 Kar je zelo pomembno vprašanje za Ukrajino in prebivalstvo, je korupcija. Tudi tu moramo pritiskati na novo večino v parlamentu, da končno uh, uh, vzpostavi nek postoligarhični sistem. Hvala lepa. Gospod Nard. Hvala lepa. Ja, moramo se vprašati, zakaj je prišlo do tega tsunamija v Ukrajini. Zakaj imamo 80 odstotkov novih poslancev v ukrajinskem parlamentu? In zakaj nek uh, televizijski igralec, eh, ki ni imel nobene uh, politične karijere prej, kako je ta oseba uspela uh, zmagati uh, proti uh, Porošenku in proti uh, gospe Timošenko? To pomeni, da ima velika večina ukrajinskega prebivalstva eh, dovolj teh eh, skorumpiranih eh, oligarhov. Ljudje so močno trpeli zaradi te korupcije oligarhov in zaradi vedenja Eh, politikov in tudi Evropska unija tu eh, nosi veliko krivdo, zato ker je dolga leta podpirala to korupcijo, podpirala te skorumpirane politike. In eh, prebivalstvo je tisto, ki je trpelo zaradi te korupcije in Evropska unija je te skorumpirane politike podpirala. In uh, vidimo vedno večjo skeptičnost glede Evropske unije in eh, enako velja tudi za Moldavijo, kjer je tudi Evropska unija podpirala skorumpirane politike in oligarhe. Hvala lepa, Javier. Sedaj za ideje, eh, gospod Marjani. Eh, Gospod predsednik, hvala lepa. Seveda smo lahko zadovoljni z eh, volilnim procesom. Eh, tu je šlo za zakonodajne volitve v Ukrajini. Rad bi se navezal na govornika pred menoj. Ne smemo govoriti samo eh, o tehničnih stvarih, temveč moramo videti, kakšna je bila Eh, politična izbira. To je eh, bila klofuta Evropske unije. Eh, mi smo financirali vlado, pa vemo, da je korupcija skoraj da identična korupciji prejšnje vlade. Torej upam, da ta nova večina, da se bo odločila za našo politiko. Leta 2015 smo bili proti pridružitvemu eh, sporazumu eh, z Ukrajino. Mi smo govorili, eh, da bi Ukrajina lahko organizirala referendum jeseni in ne vemo, kakšen bo izid vsega tega imamo tu probleme z Rusijo, eh, torej držati se moramo sporazuma iz Minska. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da eh, se eh, najdejo dobre rešitve. 13 eh, tisoč ljudi je bilo ubitih v vzhodni Ukrajino, eh, tu so boji in dejstvo je, da mora Evropska unija pomagati najti eh, mir v tem območju in ne samo podpirati en tabor proti drugemu. Hvala lepa, sedaj pa za EKR Ana Fotiga. Hvala lepa, gospod predsednik čestitati moramo Ukrajini, ki uspešno, mirno, organiziranemu prenosu oblasti. To pomeni, da eh, kljub težavam še naprej poteka proces demokratizacije. In to si moramo dejansko preklicati v spomin. Dejstvo je, da Ruska federacija še vedno okupira del Ukrajine. To je nespremljivo. Mi smo obsodili to dejstvo, pa ta konflikt še vedno poteka na vzhodu Ukrajine. Ljudje uh, uh, umirajo, navadni Ukrajinci umirajo v tem konfliktu, eh, obstajajo tudi politični zaporniki, kljub dobri volji eh, predsednika eh, Selinskega je odnos Ruske federacije Kremlja nespremenjen. Rada bi se navezala na to, kar je povedala Sandra Kalnjete. Sedaj je ključni čas, ki je Eh, za nadaljevanje pritiska in podpiranje ukrajinske eh, vlade. Mi ji moramo pomagati na poti reform. Mi moramo pomagati olajšati življenje navadnih ljudi in vršiti še naprej pritisk eh, za to, da bi izpustili vojne ujetnike in tudi civiliste. Podpirali smo menšine v eh, Krimu, zlasti krimske tatare in eh, tu moramo še naprej izvajati pritisk. Eh, sestava nove vrhovne rade je seveda zelo zanimiva, saj prihaja mlada generacija na oblast. Strinjam pa se, da eh, da prihaja v rado tudi uh, več manj izkušenih politikov in s tem bo za eh, predsednika in vlado lažje izvajati reforme, če imajo seveda to jasno večino v vrhovni radi in mi moramo tudi Eh, vedno spominjati naše partnerje v Ukrajini na to. Se pravi, nimajo nobenih izgovorov za to, da bi prekinili ta proces. Mi ne moremo sedaj čakati eh, na novega podpredsednika, visokega predstavnika. Eh, mi moramo sedaj še pritiskati na Federico Mogherini, naj bo bolj energična v svojem odnosu do Ukrajino in Smoltok eh, je manj eh, pomemben eh, kot redni obiski in resen angažma v Ukrajini. Hvala lepa, Ana Fotiga. Sedaj pa gospod Papadakis. Hvala lepa. Govorimo o imperialističnem posegu Združenih eh, držav Evropske unije. To, kar se je tu zgodilo, je naslednje. Na volitvah je zmagal humorist, komik. Eh, sedaj ki so ga podprli oligarhi. Sedaj smo slišali čestitke, da spoštujemo svobodo. Rekli smo tudi, da je bila volilna udeležba velika, da je pa samo nekaj malih formalnih napak. E, slišali smo tudi o prepovedih določenih strank, o prepovedih časopisov ali bo to obsojeno tudi v poročilu, ki bo objavljena, da je komunistična stranka namreč bila izključena iz sodelovanja z, eh, eh, na volitvah. Ali boste pa nagradili tako dejanje in bodo še naprej prejemali sredstva? Hvala lepa, gospod Papadakis. Gospa Andreja Bočko. Hvala lepa za besedo. E, strinjam se z nekaterimi med vami. Rada bi e, izpostavila tudi položaj mačarske manjšine e, v Ukrajini. V poročilu eh, misije je to tudi omenjeno. Eh, ustava zagotavlja enakost vseh državljanov, eh, jim daje iste pravice, žal pa teh enakih pravic nismo občutili. To smo videli zlasti pri oblikovanju volilnih okrožij, ki imajo samo enega predstavnika. tam, kjer so eh, manjšine skoncentrirane, bi morale vse te manjšine živeti v ene, eh, biti v enem eh, volilnem okrožju, zato da bi lahko imele svojega kandidata v vrhovni radi. Vendar tako kot leta 2014 osrednja volilna komisija ni oblikovala takega volilnega okrožja in območja, kjer živijo Uh, uh, Mačari so razdelili v tri volilna okrožja in delež Mačarov v vsakem volilnem okrožju ni presegal uh, praga 30 odstotkov. Torej, na ta način mačarski kandidat ni imel nobene možnosti, da bi prišel v vrhovno rado. Trije kandidati so poskusili, kljub temu pač kandidirati in priti v eh, vrhovno rado, seveda pa niso imeli nobenih možnosti in tudi nobenega uspeha pri tem. In zaradi tega še enkrat pozivam eh, vas vse, bodite pozorni na to. Bodite pozorni na eh, pravice, ki obstajajo zgolj na papirju, v ustavi, pa se ne izvajajo. Take pravice niso dobre te pravice morajo biti eh, dejanske in mi moramo učinkovito pritiskati na Ukrajino, da izvaja in spoštuje lastno zakonodajo in ustavo. Eh, rekli ste, da je bilo nekaj eh, napak, naprimer, da je bilo nekaj napak, Eh, na območju mačarske manjšine so bile tudi napake, ljudje z istimi imeni in podobno. Eh, nekateri so kupovali glasove, žal pa je policija pomagala tem ljudem, ki so kupovali eh, glasove. Policija je pravzaprav tudi preiskovala in delala hišne preiskave pri kandidatih mačarske manjšine. In upam, da. Eh, bodo eh, policijski organi to ustrezno obravnavali, vendar nimam upanja. Hvala lepa, Andreja. Gospod Cimočevič je naslednji. Z Ukrajino eh, in njenimi voditelji se ukvarjam več kot 20 let. Sedanji predsednik in vlada sta najmanj predvidljiva vlada vsem tem času. Rezultati volitev eh, kažejo veliko frustracijo eh, Ukrajincev, ki so zasičeni, ki jim je vsega dovolj, eh, korupcije, slabih življenjskih pogojev. Oligarhi imajo še vedno zelo vplivne in močne položaje. In zaradi tega je težko napovedati, kaj lahko eh, pričakujemo od gospoda Zelinskega in njegove vlade. Dejstvo je, da so prijeli politični mandat eh, velike večine Ukrajincev in z njimi moramo sodaj sodelovati. Ko sem bral eh, življenjepise Ukrajincev, um, članov vlade. Uh, sem videl, da so to mladi ljudje, vendar brez političnih izkušenj. Eh, prepričan sem, da se bodo potrudili. Potrebujejo podporo, vsaj v obliki tehnične pomoči. To jim lahko ponujamo individualno, pa tudi kot Evropska unija. Brez boja proti korupciji brez omejevanja vpliva oligarhov bo težko eh, spremeniti situacijo v Ukrajini in tudi nerealistično bi bilo. Eh, ta predsednik eh, je nastal na pobudo oligarhov, vendar mi ne moramo izključiti oligarhov, Eh, možnosti, da so oligarhi tudi misleči ljudje in da so dojeli, da gre za prihodnost njihove države in da so spremenili eh, svoj način dela. Pred leti smo pripravili poročilo o bolj učinkovit tem boju proti korupciji. V tem poročilu so bila tudi jasna priporočila o potrebnih spremembah političnega sistema in zakonodaje na vseh področjih eh, države, vlade in družbe v Ukrajini. Eh, to poročilo je bilo predstavljeno gospodu Porošenku in nekdanji eh, ukrajinski vladi. Oni so to popolnoma zanemarili. 95 odstotkov priporočil eh, bi lahko dali še danes, ker jih pa še niso udejanili. Torej, mi lahko ponudimo novi vladi novo podporo, eh, dajemo jim lahko ta priporočila in to je tudi test eh, za to, ali resno mislijo spremeniti državo. Ali misl, in eh, če so pripravljeni se boriti proti korupciji, bi to bil dober znak. Hvala lepa, dragi kolega. Gospod Terč je naslednji na seznamu. Eh, you, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ukrajina, por unas elecciones que han... Čestitke Ukrajini za te volitve. Te so bile dejansko neoporečne, kar zadeva pogoje, v katerih so potekale, lahko izrečemo veliko pohvalnih posed. Neuspeh eh, bivšega predsednika na volitvah ne pomeni, da ni bilo napredka v Ukrajini v zadnjih letih. Eh, v zadnjih letih je Ukrajina imela vojno. Eh, del njenega ozemlja je zaseden in kljub vsemu so naredili napredke. Seveda prihaja do blokad, težave so pri manjšini, to je res. Sedemdeset let eh, sovjetske družbe eh, je seveda težka dediščina. Tega ne moremo primerjati z državami v vzhodni Evropi ki so eh, manj let eh, bile pod eh, sovjetskim jarmom. Poljska je pred 30 leti imela demokratične volitve in tudi pred volitvami se je situacija na, v Ukrajini izboljševala. In politika ZDA je bila boljša blaga eh, eh, politika EU je bila eh, manj učinkovita do oligarhov kot politika američanov. In to moramo seveda tudi priznati. Mi smo tu morda bili preveč oklevajoči, uh, Eh, mi moramo zauzeti odločno stališče do eh, Putina. V Ukrajini smo to videli kljub vsem težavam, vojno, eh, invazijo, zasedbo, aneksijo dela ozemlja. Tu oligarhi niso imeli nobene rešitve, niso izbrali eno osebo, ki bi se postavila Rusiji po robu. Stalno znova so spreminjali svoj projekt, glede na to, eh, katerega kandidata so ravno kar pokorili. Eh, in to je velik problem ukrajinske družbe. Ta eh, novi predsednik in njegova vlada so zaradi tega dobili mandat in nalogo in potrebujejo podporo EU. E, in na ta način bomo lahko nadaljevali uh, na tej poti, ki je uh, težka, uh, ki ni uh, vedno uh, najbolj zadovoljiva, ampak ki je edina možna. Treba je v tem uh, prostoru vzpostaviti demokracijo in to uh, na političen in intelektualen način. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Sedaj naši zadnji trije govorniki. Gospod Mihel Galer, ki je dolgo časa bil poročevalec za Ukrajino. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Prisrčna hvala tudi vsem kolegom, eh, ki ste bili opazovalci na volitvah in ste nam posredovali svoje vtise. Mislim, da je ta, so bile te volitve eh, razmeroma dobre v primerjavi s prejšnjimi, eh, čeprav so izboljšave možne. Dobro bi bilo, če bi pred volitvami izvedli reformo volitev, eh, kajti sedanji sistem ne upošteva dovolj politične situacije v državi. Ugotoviti moramo tudi, da je v tem parlamentu 80 eh, odstotkov novih poslancev. Eh, najprej eh, nekaj opom po prvih dneh tega novega parlamenta. Škoda je, da imajo tako nedemokratičen sedežni red. Spodaj so predstavniki vlade, v zadnji vrsti pa predstavniki opozicije. To optično ni demokratično. Eh, tudi mi v našem parlamentu smo izbrali eh, eh, v sedežni red, kjer ima vsaka stranka vsaj enega predstavnika ali dva v prvi vrsti. No, to me je optično motilo. Bojim se, da bi utegnili prehitevati pri sprejemanju zakonodaje. Lahko bi prišlo do prave poplave z zakoni, velik velika hitrost. Vlada je eh, pripravila že na stotine predlogov in tudi poslanci, vendar vse to so ljudje brez izkušenj v vladi in v parlamentu. Odkud torej toliko predlogov naenkrat? Se pravi, da ti predlogi niso mogli nastati na podlagi skrpne razprave in razmišljanja. V okviru naših prizadevanj Eh, glede vrhovne rade moramo tudi skrbeti za to, da bodo sprejemali eh, solidno zakonodajo. Ena stranka ima tam veliko večino in tu obstaja nevarnost, da bi vrhovna rada samo potrjevala tisto, kar hoče eh, vlada. To je včasih morda tudi dobro, vendar ne vem, ali eh, to prinaša demokratično, kakovostno zakonodajo. Eh, torej, eh, mi moramo tudi vedeti, da so deloma uspešno opravili reformo decentralizacije. No, pa še nekaj. Če nastaja vtis, da smo podpirali Vorošenko mi smo podpirali eh, nekdanjo vlado in agendo, eh, torej tu ne gre za osebo, temveč za institucijo, ki smo jo podpirali. In mislim, da je razlika bila med gospodom Janukovičem in gospodom Porošenkom. Videli smo, kateri uspešni ukrepi so bili sprejeti v času Porošenka torej in eh, vsekakor pa želimo še naprej podpirati to državo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gengeši. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko je bilo rečeno o pomenu uh, uh, pomoči Ukrajini in krepitvi njenih institucij, krepitvi demokratičnih procesov in uh, približevanju Ukrajine Evropske unije. Mislim, da je to zelo pomembno. Ukrajina je v zelo težavnem konfliktu. Vendar o enem vediku še nismo dovolj govorili in gospoda Bočkor eh, se je že dotaknila določenih eh, anomalij, eh, ki veljajo za etnične manjšine v Ukrajini. Govorila je o anomalijah v volilnem procesu. Nekaj anomalij pa je tudi, ki jih mi eh, Mačari vidimo. Mi imamo tam manjšino. Eh, anomalije veljajo za eh, avtohtone manjšine, naprimer za konflikte o izobraževanju, ki ga je vlada Porošenka sprejela pred volitvami in zakon o jeziku. To sta dva jezika, eh, ki ju je kritizirala Beneška komisija in vesel sem, da je gospod Zelenski glede tega povedal eh, nekaj pozitivnih eh, stvari in saj retorično je eh, ustavil določene politike Porošenka. Pomembno pa je, da je Evropska unija, ki govori o vrednotah, ki so pogoj za eh, članstvo v Evropske uniji, eh, torej, da mi jasno pokažemo, da so taki zakoni nespremljivi. Seveda razumemo, kako težko je vzpostavljati državo, narod. Eh, Ukrajina se sooča z težavami, vendar ne sme delovati proti manjšinam, ki živijo v večetnični eh, državi. Mi moramo jasno pokazati, da so taki zakoni nesprejemljivi, ki pač manjšinam eh, jemljajo njihove pravice. Eh, tu ne gre samo za individualne pravice, temveč tudi za kolektivne pravice manjšin, ki jih je treba spoštovati. In upam, da bo vlada Zelinskega tu opravljala opravila boljše delo kot eh, vlada njegovega predhodnika. Hvala lepa. In še zadnji govorni gospod Pazesku. Oh, Hvala lepa, gospod predsednik. Čim krajši bom. Najprej glede ukrepanja Moskve v Ukrajini. iš, hoče verjetno tak proces, kot so ga uh, razvili v uh, Republiki Moldaviji. Želijo federalizacijo. Mi moramo biti pripravljeni, da preprečimo tako ukrepanje Rusije. To je opozorilo, ki ga želim jasno uh, povedati danes v naši razpravi. Torej, Ukrajina bo ostala pod močnim eh, ruskim pritiskom, tako kot Moldavija. Eh, predlagan je bil znani eh, program za kozake. na Zahodu so v zadnjih dveh, treh eh, razvijali manjšinsko politiko, eh, s tem pravzaprav spodkopavajo eh, mirno vzdušje, nastajajo protesti med manjšinami, naprimer mačarsko, romunsko in tako naprej. In oni pravijo, da sedaj ne morejo vzdušiti, uh, urediti problema, vendar oni morajo zmanjšati pritisk na manjšine. Zaradi tega mi se moramo zavedati, da imajo seveda mnoge eh, prioritete in Ukrajinci menijo, da eh, manjšinska vprašanja niso prioriteta. Mi jih moramo povabiti in spodbuditi, naj bodo bolj prijazni do manjšin v naslednjem obdobju. zato da bi imeli pač posod eh, mirno regijo. civilne oblasti oziroma vojaška struktura spodkopava civilne oblasti. vedno gre za iskanje ravnovesja med eh, Moskvo in Ukrajino. Mnogi vojaki so bili usposobljeni v Moskvi v preteklosti in civilna vlada mora najti rešitev in mora vojaško strukturo približati reformnemu procesu, naprimer Poljska, Češka, Romunija. Eh, v teh državah eh, so eh, najprej reformirali vojaške strukture in oni so družbo potegnili za seboj. V Ukrajini pa imamo obraten proces. Imamo eh, proces, kjer vojaške strukture poskušajo blokirati razvoj države. Nadaljni problem, ki ga želim danes izpostaviti, je, je naslednji. Mi moramo razmisliti o možnosti pospešitve reform. Ukrajina ni država, ki bi lahko sprejela pospešene reforme. Mi moramo biti potrpežljivi v odnosih z Ukrajino. Mi moramo delati korak za korakom, sektor za sektorjem in ne smemo Eh, uvajati hitre reforme, prebivalstvo tega ne bi sprejelo in eh, večina eh, prebivalstva bi se utegnila usmeriti drugam. Se pravi, potrebujemo počasne, a globoke reforme. In še zadnja opomba, imajo zelo majhne administrativne zmogljivosti. Tudi če predlagajo veliko novih zakonov, niso v stanju, da jih izvajajo. Hvala. Hvala lepa, hvala gospod Fazecki in hvala vsem kolegom za vaše pripombe. Lahko ste pripričani, da bomo o Ukrajini še precej govorili v prihodnih eh, letih. Danes eh, ob eh, pol štirih eh, bomo tu sprejeli na tako imenovanem zaslišanju tudi novega predstavnika Evropske unije v Ukrajini in lahko mu boste postavili vprašanja v zvezi s to pomembno partnerico. In gospa Kanjete, to bo tudi dobra priložnost, da vprašanje uh, gospodu Borelu sporočite, kar se vam zdi uh, potrebno in mu postavite vprašanja, ki se vam eh, zdijo potrebna. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda in gospod Vaškovski bo predsedoval.